public hearing on IFRS. Dobro, lahko začnemo z javno predstavitvijo mednarodnih standardov računovodskega poročanja 9, ki nadomešča mednarodne standarde, računovodske standarde 39 in ki bodo stopili v veljavo januarja 2018 z postopkovnega vidika smo že pridobili um, na svet in uh, potrditev Efraga. In uh, veste, da imamo tudi že eh, delovno skupino, ki je že imela tri sestanke eh, vključno s sestankom s komisijo za uh, nove mednarodne računovodske standarde. To bomo sedaj razpravljali s štirimi zelo pomembnimi strokovnjaki na tem področju, ki so se nam pridružili torej tukaj v Bruslju in v Washingtonu. Torej Andreas Barkov, ki je predsednik odbora za mednarodne standarde v um, Nemčiji, eh, Nikolas Veron iz Petersonovega inštituta in Brugla, Andreas Haker iz eh, Deutsche Genossenschaft und Reifensenverband und Fernuniversität in Hagen in pa uh, Mike Ashley, ki je podpredsednik EFRAGA in pa predsedujoči delovne skupine za finančne instrumente. Torej, hvala, da ste se nam pridružili. Razpravljali bomo o specifičnih eh, vprašanjih, ne samo o splošnih vidikih eh, eh, MSRP-a 9. Razumem da imamo tudi zelo pomembne vidike, ki so povezane z zavarovalništvom in pa z različnimi opcijami, z različnimi odstopanji od um, obstoječih standardov in pa tudi drugi, o drugih pomembnih vprašanjih, o katerih smo razpravljali z pogajalskim pogajalsko ekipo in pa strokovnjaki, torej pet minut imate torej vsi. Gospod Barkov. Hvala lepa, hvala za priložnost, da lahko spregovorim o eh, MSRP-ju 9. Eh, torej, eh, do tega je prišlo leta 2014 po šestih letih eh, zelo. Eh, velikega števila razprav, torej šest let je dolgo obdobje glede na finančno krizo, po drugi strani pa gre za zelo eh, zapleteno okolje, finančni trgi, finančni instrumenti se v vse čas eh, spreminjajo in prakse upravljanja s tveganji se prav tako spreminjajo. Se pravi, MRSP 9 eh, je svežen, s katerim eh, se torej nadomešča JAS e 39 eh, in na ta način se bomo odzvali na Eh, situacijo, kakršna je. Torej, večinoma gre tu za uporabnike, kot so eh, podjetja, eh, potrošniki in pa proizvajalci. In pogosto so to uporabniki tradicionalnih nestrukturiranih instrumentov, kot so obveznosti do kupcev in pa terjatve do kupcev. Prosim, če lahko upočasnite ritem, kajti sicer se ne da tolmačiti. se upravičuje govorec. Ja, torej eh, nekateri tudi eh, uporabljajo izvedene finančne instrumente za varovanje pred tveganjem in eh, za te entitete bo MRSP 9 izboljšal poročanje na torej računovodsko poročanje, za druge pa bo to omogočalo boljše upravljanje s tveganji in pripomoglo k večji transparentnosti torej na drugih eh, področjih eh, zlasti v ekstremnih eh, primerih bodo verjetno um, podjetja lahko um, na ta način omejila vse um, motnje. Naj spregovorim sedaj o bankam. Torej, zdi se mi, da bo MRSP 9 spremenil sedanje poslovanje bank na dveh področjih in to je tudi odgovor eh, na finančno krizo. Po eni strani bo šlo za kvalifikacijo finančnih instrumentov v odnosu do poslovnih modelov in eh, to pomeni, da eh, te entitete več ne bodo mogle prikrivati učinkov teh instrumentov, torej če uporabljamo zelo tvegane Eh, proizvode torej eh, banke bodo morale te instrumente prijaviti torej po nominalni eh, vrednosti in na ta način bomo imeli tudi lahko večjo transparentnost. Morda se lahko sprašujemo, če smo tu našli ustrezno ravnoteže med strukturiranimi in nestrukturiranimi finančnimi instrumenti, ampak zdi se mi, da smo obrali tu razumen pristop torej MSRP 9 eh, ima eh, povsem eh, nov model pri upravljanju teh tvegan in to predstavlja največjo spremembo glede na IAS 39, zlasti ko gre za vprašanje solventnosti potrošnikov. Torej, imeli smo eh, v prejšnjem modelu različna posojila torej donosna slaba toksična in tako dalje eh, in eh, to se bo prav tako tudi spremenilo spremenilo se bo se bo kreditni status oziroma Um, posameznih eh, akterjev eh, in to v odnosu do eh, osnovnega kreditnega statusa. In to je nekaj, kar regulatori na področju bančništva tudi podpirajo. Še nekaj besed o zavarovalništvu. Torej, veliko teh argumentov za banke se lahko uporablja tudi za zavarovalnice, vendar pa obstajajo nekatere razlike. Torej, pri Eh, odgovornosti zavarovalnic se uporabljajo drugačni eh, standardi eh, in sicer gre za standarde, ki jih bomo sedaj tudi spremenili, ampak do tega še ni prišlo. Torej, tu smo ugotovili, da imamo celo vrsto predlogov, s katerimi želimo Eh, urediti učinke teh um, instrumentov, ampak v primeru, da eh, tega ne bomo mogli sedanjimi um, ureditvami um, urediti, bomo to uredili po MRSP-ju 9. Torej, vemo, da ne bomo našli uh, idealnega uh, modela uh, in uh, morali bomo delati postopno in um, mrsp devet mislim da je korak v pravo smer to je treba sprejeti zato da bo evropa še naprej konkurenčna hvala lepa sem vam na voljo za vprašanje hvala lepa naslednji govorec eh, se oglaša iz washingtona nikolas veron hvala lepa Hvala, da ste me povabili na to predstavitev in eh, zlasti se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, da je eh, sprejel tudi moj prispevek v obliki videokonference, zato se opravičujem, ampak žal res ni šlo drugače. Moje pripombe gredo v smeri eh, prejšnjih na tehnični ravni, bom pa dodal še nekaj besed o splošnem kontekstu in upravljanju, kajti tudi to se mi zdi pomembno eh, za eh, vaš odbor in za Evropski parlament. Torej, um, sem eh, svoje besedilo že posredoval, torej eh, glavno je, da je treba MRSP 9 eh, sprejeti, torej to je skladno z vrhom v Londonu aprila 2009, torej da gre v pravo smer in tudi ustrezno se odziva na ta poziv in sicer na način, ki je primeren in tehnično razumen svetu eh, je, so mnogi kritizirali zato, ker um, eh, se uh, rešitev odmika od ameriških standardov, ampak uh, obstaja konsens med strokovnjaki, uh, ki gre v smeri, da je ta pristop prav tako dober, kot je ameriški pristop in da ni nobenega razloga, da bi uh, bil. Uh, predpogoj za uh, sprejetje MRSP 9, eh, uskladitev z ameriškimi standardi. Torej, uh, to ne bi smelo uh, vplivati na razpravo o MRSP 9. Torej, naj povem, da uh, majhne skupine investitorjev in pa profesionalnih investitorjev zlasti v Združenem kraljestvu uh, se precej upira tem računovodskim eh, standardom in to je dolgo eh, trajen argument, eh, ki smo mu priča v Združenem kraljestvu in to tudi ne gre za vsebinske vidike, ti ljudje ne predstavljajo ehm, skupnosti investitorjev niti v Združenem kraljestvu, niti uh, v Evropski uniji in zato to ne sme vplivati uh, na obravnavo MRS. MSRP 9 v Evropskem parlamentu. Torej, eh, tu eh, temu se pridružujejo tudi eh, različni organi, pokojninski skladi in tako dalje v Združenem kraljestvu. Vprašanje zavarovalništva je nekaj, če moramo posvetiti pozornost, ampak naj povem takole. Torej, verjetno bo eh, to obravnavano ločeno. SB bo to obravnavalo ločeno in MSRP 9 bo verjetno tudi vplival eh, na zavarovalniški sektor, ampak to ni tako ključnega vidika z tržne eh, perspektive in z perspektive stabilnosti, kot nekateri zavarovalničari trdijo. In to tudi ne sme biti predpogoj za sprejetje MSRP 9. Torej, eh, naj povem še nekaj besed o širšem kontekstu in tu naj povem da je za evropsko unijo zelo pomembno um, da ta projekt MSRP um, uh, je uspešen projekt. Ne znam si predstavljati uh, projekta na področju finančnih instrumentov, kjer bi Evropska unija igrala pomembnejšo in vlogo in na bolj uspešen način. To je ključnega pomena za uh, razširitev mednarodnih standardov računovodskega poročanja na globalni ravni in to bo še pomembnejše v prihodnih letih. To je pomemben strateški cilj za Evropsko unijo. In to seveda ne pomeni, da se mora Evropska unija strinjati eh, z vsem, kar ISB eh, eh, predlaga, ampak pomembno je, da Evropska unija igra to vodilno vlogo in da je tudi v interesu da projekt MRSP, msrp devet uspe torej nekaj besed o upravljanju eh, upravljanje teh eh, mednarodnih standardov računovodskega poročanja je nekaj, eh, kar bo še dolgo predmet razprave, torej to je sedaj v eksperimentalni fazi, še vedno se mora izkazati, imamo zelo veliko predlogov za izboljšave in to je legitimna razprava, ampak mislim, da mora biti eh, razprava o upravljanju ločena od razprave o individualnih standardih kajti sicer bo to lahko škodljivo za evropsko unijo in vprašanje vpliva evropske unije Eh, pri eh, vzpostavljanju eh, in upravljanju teh standardov je pomembno, ampak to mora biti ločeno. Torej, tu bo šlo bolj za usklajevanje vseh teh agencij in pa Evropsko komisijo, ki sodelujejo pri nadzoru. Torej, parlament tu igra vlogo um, Eh, varuha postopka in v primeru, da je treba braniti eh, javni interes eh, evropskih državljanov. Torej, ta vloga je smiselna. Leta 2007 sem si prizadeval za to, da bi Evropski parlament zavrnil MSRP 8 in eh, zato eh, tu ne gre za to, da si eh, prizadevam za ulogo JSB-ja, e ampak gre za to, da je MSRP 9 vredno podpreti in da tu Evropska unija in Evropski parlament igrata pomembno ulogo in moramo zagotoviti tudi to, da parlament ne bo imel nobenega razloga za to, da bi posegel v to z vetom. Hvala. Hvala lepa, Andreas Hagen. Najlepša hvala za to možnost, da lahko danes pregovorim tukaj in ob tej priložnosti bi vrat predstavil eh, stališče Nemškega eh, združenja eh, na splošno. Zastopamo 20 milijonov članov in poleg eh, velikih finančnih inštitucij vključujemo tudi majhne eh, banke. Eh, določene povsem zavračajo uporabo MSRP9. Uporabljamo nemške standarde in ne preseneča me, da tudi MSRP9 ne. Eh, ustreza povsem našim pričakovanjem. Sedaj bom predstavil različne pomankljivosti. Pri MSRP 9 gre za pomembne eh, standarde eh, finančnih instrumentov, ki zadevajo nas vse. Če samo pomislimo, Eh, kakšni eh, so lahko problemi pri računovodskem poročanju, pri oceni tveganja eh, za menedžerje in za ulagatelje. In če pomislimo na povezavo z tržno vrednostjo potem lahko hitro ugotovimo, da MSRP9 ne predstavlja nobenega velikega napredka v primerjavi z MRS39. Kratkoročna stabilnost sistema bo z temi eh, novimi standardi spodkopana. Eh, ne vem, eh, kakšni so varnostni ukrepi za boj proti temu. MSRP9 bi naj povsem nadomestil MRS39. Zato si moramo zastaviti vprašanje, eh, ali eh, ta novi korak predstavlja tudi eh, dejanski napredek. Pri tem se je potrebno osredotočiti predvsem na dva vidika. Najprej se bom osredotočil na prvi vidik. Pogosto ne gre za oceno eh, tržne vrednosti, ampak eh, za oceno predvidevanja, ki ni neposredno povezana z dogajanjem na trgih. Če tudi se računovodsko poročanje osredotoča na informacije z trga, bomo sedaj uporabili eh, informacije z trga in jih eh, vključili v računovodsko poročanje ter te informacije potem posredovali eh, trgu. To deluje proticiklično in bo zgolj okrepilo eh, nastanek kriz. Predstavljene bodo više vrednosti v eh, računovodskih izkazih. Eh, to pomeni, da bo. Eh, potencial za dobiček večji in uh, zato se bo spet pojavilo tveganje uh, za določanje uh, prekomernih ocen. ocen. Pravzaprav bi si morali zastaviti vprašanje, kaj se skriva za MSRP 9. Sedaj naj bi področje oblikovali bolj mednarodno in eh, ga prepustili eh, zasebnim eh, izvedencem. Sistem je postal bolj centraliziran in zaradi tega težko govorimo o tržnem ravnotežju. Instrumenti in sestava MSRP-ja ne vzbujajo velikega upanja. Predvsem se MSRP osredotoča na nadzor in e, izpostavljeno je bilo, da potrebujemo enotni nadzor, torej je potrebno zagotoviti enotno izvajanje, ampak eh, to eh, še ne pomeni napredka, kajti če so pravila eh, slaba, potem se avtomatično pojavljajo tveganje za celoten sistem, kajti vsi eh, bomo delovali na enak način. Torej, kaj se bo zgodilo, če bomo vsi delovali prociklično? na noben način eh, ne bi smeli razširiti eh, uporabe MSRP 9, kajti eh, v okviru tega sistema nimamo pravega nadzora nadzor eh, izvajajo oziroma sistem pripravljajo izvedenci brez eh, vsakršnega pravega nadzora strani eh, predstavnikov državljanov. Evropska unija bo lahko sprejela celoten svežen ali pa ga zavrnila, ampak temu pravzaprav ne bi smelo biti tako, kajti pravzaprav bi lahko zavrnili tudi posamične standarde ali posamične dele teh novih pravil. v uh, tem novem modelu uh, so uh, predvideni uh, denarni uh, tokovi, ki uh, bi lahko ogrozili uh, trenutno spostavljen red v Evropski uniji. Najlepša hvala. Uh. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo Mike Ashley. Hvala lepa za priložnost, da. Eh, danes eh, tu pred nami spregovorim. Eh, in sicer bi govoril najprej o tem, zakaj je treba sprejeti MSRP 9 in na to bi spregovoril o nekaj vprašanjih povezanimi z modelom oslabitve sredstev in pa vprašanjem poštene vrednosti. Zakaj je treba MSRP sprejeti? Zato, ker gre tu za Um, temeljne spremembe pri um, modelu oslabitve uh, sredstev in uh, tu se mu je zlasti očitalo da je naredil premalo prepozno in uh, tu gre za ustrezen eh, kompromis glede na praktične zahteve. Eh, Drugič, eh, gre za finančne instrumente, ki temelijo na načelih, ki so strukturirana in usklajena in zato omogočajo tudi boljše informacije in na to ta um, računski, računovodski eh, model eh, zavarovanja je preprostejši in bolje eh, usklajen. Ehm, to tudi pripomore k finančni stabilnosti in to so zlasti ehm, vsi regulatori potrdili, torej CB, EBA in ESMA in tudi EOPA je naklonjena temu, da se MSRP 9 sprejme. Eh, zavarovalniški eh, eh, sektor tu nima nič proti samim računovodskim standardom, temveč gre za vprašanje standardov za zavarovalniške pogodbe. Torej, na splošno lahko rečemo, da bo MSRP 9 ustrezno um, pomagal izvajati uh, uredbo o mednarodnih računovodskih standardov in ponudil ustrezno kakovost in pa transparentnost. kot sem povedal bom govoril še o nekaj nesporazumih zlasti v odnosu do uh, modela uslabitve sredstev uh, in pa um, zahtev po um, pošteni vrednosti. torej slišal sem da nekateri želijo model um, FSB zaradi eh, tako imenovanih eh, pričakovanih eh, izgub, ampak eh, tu sploh ne gre za izgube, temveč gre za aritmetični eh, rezultat, eh, ki eh, izhaja iz neustrezne kombinacije med eh, stopnjo diskonta in pa eh, denarnega toka. Eh, torej, eh, slišal sem tudi, eh, da. Eh, naj bi to imelo manjši učinek v združenih državah, ampak to zato, ker gre za eh, posojila zlasti v obliki hipotekarnih eh, posojil, kreditnih kartic in pa eh, posojil za nakup avtomobilov, ampak to se financira torej ne preko bank, temveč preko kapitalskih trgov. Prav tako sem slišal tudi, da model oslabitve sredstev MSRP-ja 9 Eh, temelji na zelo subjektivnih eh, ocenah in da eh, to lahko predstavlja težave. Ampak po sami definiciji ta model pričakovane izgube zahteva veliko število različnih informacij, zlasti tistih, ki so povezane z pričakovanji in to je po sami naravi subjektivno. In Prav tako e, ostajajo tudi nekatere zaskrbljenosti v zvezi z primernostjo e, računovodstva, ki ne meli na pošteni vrednosti. Naj povem takoj, da nič ne kaže na to, da bi MSRP 9 e, bolj pogosto uporabljen uporablja pošteno vrednost kot IAS 39, ampak ne gre za to. Gre za to, um, kako naj uh, izmerimo uh, pogoje iz uh, eh, MSRP 9 v primerjavi z JS 39 in to bo povzročalo uh, spremembe v obe smeri. Torej po eni strani bo šlo za boljšo uh, uskladitev pri uporabi amortiziranih stroškov uh, in pa poštene vrednosti. Uh, in v tem smislu bo to omogočalo boljše, boljše eh, razlikovanje med eh, finančnimi instrumenti in njihovimi ulogami. Eh, in zlasti je pomembno, da gre tu za instrumente merjanja na osnovi poštene vrednosti, ki bodo omogočile tudi ustrezno merjanje subjektivnosti. Hvala lepa vsem govorcem. Kot eh, smo slišali, um, se mnenja razhajajo, ampak eh, mislim, da so eh, splošne točke relativno jasne. Kasneje pa bomo še bolj podrobno spregovoriti o specifičnih vprašanjah. Prosil bi gospoda Verona, če izključi mikrofon, kajti sicer vas slišimo. Dobro, sedaj pa imamo pet minut za vprašanja in odgovore. Gospod Storohen. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi vas želel vprašati, da odgovorite na prošnjo gospoda Gigola in gospoda Kamala in sicer, da se prosi za mnenje odbora za finančno stabilnost glede MSRP 9, kaj ti vse druge pomembne organizacije kot Evropska centralna banka in vsi eh, regulativni organi Evropske unije so že izdali pozitivno mnenje, ampak zdi se mi pomembno, da imamo tudi mnenje odbora za finančno stabilnost. Sedaj pa se vračam na svoje vprašanje. Seveda je mrp devet pozitiven korak eh, naprej v primerjavi s devetintrideset zelo sem hvaležen da so strokovnjaki tu enotnega mnenja vsaj večina njih ampak torej vprašanje o katerem največ razpravljamo se nanaša na razliko med zda z njihovim modelom uh, oslabitve sredstev, ki omogoča bančnim sistemom, da registrira izgube za celotni finančni instrument in način, kako ESB predlaga v MSRP 9 te tri faze, torej prva faza prvih 12 mesecev, če se situacija slabša v prihodni fazi, seveda banke lahko torej, te izgube um, registrirajo za celolotno življenjsko dobo in tudi predvidijo um, ustrezna sredstva za to. Ampak mene zanima, kako pomembna je dejansko ta razlika, kaj ti dejansko MSRP 9 bankam omogoča, da registrirajo izgube, če imajo občutek, da se situacija zelo slabša. Torej, v kolikšni meri je to res drugačno? Torej, to je vprašanje za vse strokovnjake. Kdo bi želel odgovoriti? Yes, please, Mr. Ashley. Gospod Ashley? So, as I tried to... Torej, bom eh, začel. Mislim, da obstaja razlika in ta razlika je povezana tudi z različnimi poslovnimi praksami v ZDA in pa v eh, Evropske unije, pa tudi z računovodstvom. Torej, v eh, ZDA imamo zelo veliko posojil, ki se izvajajo ne preko bank, temveč preko eh, kapitalskih trgov in to na osnovi te poštene vrednosti in zato eh, obstaja tu tveganje, torej ne smemo eh, tega obravnavati kot izgube, kajti to niso izgube, tu gre resnično za aritmetične rezultate in v enem od vaših eh, akademskih publikacij ste to tudi zapisali, torej kajti lahko uporabljate cele vrste različnih stopenj in če to na to uporabite z Eh, pri denarnih eh, tokovih in pričakovanjih eh, izgubah, potem boste vedno lahko končali z izgubo. To je aritmetični rezultat, to ni izguba. Mislim, da obstaja nevarnost, da tudi če predvidimo 12 mesecev pričakovanih izgub, da bo to. Um, da to ne bo dovolj spodbudilo bank k um, dajanju posojil, zato ker bodo morali že od prvega dne registrirati izgube. In eh, zato se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi eh, dosegli eh, to ravnoteže. In to je ta kompromis. Mislim, da to lahko deluje, ampak to bo lahko malce oslabilo gospodarsko uh, Eh, dejavnost to se vam lahko zdi dobro če mislite da banke ne smejo biti tu preveč ekspanzivne ampak eh, če pa bi ta model uporabiti v ZDA potem bi to eh, res najbolj oslabilo največje potrošnike se pravi um, Eh, individualne eh, potrošnike in pa MSP-je. In v ZDA imajo zelo eh, drugačen pogled na življensko dobo. Torej, oni govorijo o perspektivi na 3 do 5 let. V Združeni, Združenem kraljestvu je torej celotna, oziroma v ZDA je to vse privedlo do tega kompromisa pred 15 leti, kjer je eh, Zvezna banka pač eh, sprejela eh, ta kompromis, v katerem regulatorni organi to na ta način urejo. Question, so. Oh, I'll try. Um, la dernière intervention. Mm zadnji prispevek eh, je pokazal, kakšne so razlike v eh, evropskem pristopu eh, in pa ameriškem pristopu. To je ena izmed težav, s katero se še naprej soočamo. Prebrala sem to študijo, ki se nanaša tudi na področje okolja in nisem ugotovila posebnega napredka pri MSRP 9. Eh, eh, določeni govorijo o tržni vrednosti, o pošteni eh, vrednosti in pa o USGAP. Mi smo želeli MSRP 9 v Evropi zato, da bi rešili problem, Eh, s katerim se nismo želi eh, soočiti in sicer je šlo za tržno vrednost, ki bi lahko ogrozila gospodarstvo eh, v Evropski uniji oziroma za računovodsko poročanje glede na tržno vrednost. USAB škodi skuša zagotoviti ravnotežje med dvema eh, pristopoma. Zavarovalniški sektor eh, zahteva isto obravnavo kot eh, drugi sektori, čeprav gre morda za nekoliko specifično področje. In kakšna so tveganja za bančni sektor, če bo prišlo do poznejšega izvajanja MSRP-9 zaradi zavarovalniškega sektorja. To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Doseči želimo stabilnost eh, finančnega trga, še prav posebej eh, zaradi vzpostavitve eh, kapitalske unije. In zanima me, kakšen naj bi bil pozitiven učinek MSRP 9 tukaj eh, gre bolj za vprašanje zagovornikov MSRP9, eh, čeprav lahko seveda vsak izrazi svoje mnenje, tudi nasprotniki. Mister... Gospod Barkov in potem mogoče gospod Veron. Ja, najlepša hvala. Rad bi odgovoril na prvega izmed eh, vaših Eh, dveh vprašanj in sicer ali naj bi eh, počakali z izvajanjem MSRP 9, dokler ne bomo rešili vprašanja eh, zavarovalniškega sektorja. Mislim, da za to pravzaprav ni nihče, jaz še prav posebej ne. Izvedenci so podali svoje mnenje in dejali ne, prosim ne zavlačujte, te standarde potrebujemo, kar se da hitro. Eh, ne odlagajte z izvajanjem še naprej. Torej, leto 2018 mora biti eh, datum za pričetek izvajanja za bančni sektor. Problem pa je, eh, da se je potrebno zastaviti vprašanje, ali bo ta datum veljal tudi za pričetek izvajanja za zavarovalniški sektor. Ali ima smisel izvajati del računovodskega izkaza sedaj in del šele leto ali dve kasneje? Eh, bolje bi seveda, bi, bil, bi seveda bilo, če bi pričeli z izvajanjem hkrati in zaradi tega obstaja uh, sedaj uh, možnost, uh, o kateri razpravljamo in sicer, uh, da uh, uporaba teh novih standardov ne bi bila zavezujoča za uh, del uh, sektorja. Nikolas, eh, ravno tako ena minuta. Ja, čisto na kratko strinjam se z tem, eh, kar je povedal govorec pred mano. Eh, standarde je potrebno izveti hitro in celovito, seveda pa je potrebno spoštovati specifične karakteristike posameznih sektorjev. Zavarovalniški sektor ne bi smel vplivati na predstavitev pričetka izvajanja v bančnem sektorju. Eh, torej eh, FASB eh, se zauzema za hitro in učinkovito izvajanje. Kar pa zadeva razlike med Evropsko unijo in ZDA, naj se oprem na študijo, ki jo je pripravil odbor Ekon, zelo jasno je in strinjam se z zaključki. Dejanski učinek razlik med MSRP9 in pa med ameriškimi standardi Eh, še ni jasen. Eh, to se bo izkazalo eh, še v komparativni analizi prednosti ameriških oziroma evropskih bank. ZDA e so se odločile drugače in obstajajo razlogi eh, za to. Zato obstajajo tudi razlike med MSRP9 in USGAP, eh, torej med ameriškimi standardi računovodskega poročanja. In zelo čudno bi bilo, če bi Evropska unija uporabila omejitve ameriških standardov. Eh, vi morate seveda sprejeti MSRP glede na. Eh, lastne potrebe in eh, ne smeva se omejevati to, kar smo že sprejeli v ZDA. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Kamal. Najlepša hvala in hvala vsem eh, našim gostom. Zastavil bi rad nekaj eh, kratkih in hitrih vprašanj. Najprej eh, pred ta model, ki predvideva izgube v naslednjih 12 mesecih, kakšne eh, so razlike med tem 12-mesečnim eh, in pa daljšim eh, obdobjem? Gospod Ašli je govoril o kompromisu. Ja, to razumem. Mi vemo, dobro vemo, kaj kompromisi pomenijo tukaj v Evropskem parlamentu, ampak ali Eh, ste si ogledali možnosti drugih kompromisov, eh, recimo model potencijalne izgube v primerjavi z modelom eh, predvidene 12-mesečne izgube ali boste se s tem ukvarjali v naslednjem obdobju? Potem pa še nekaj pripomp eh, glede prispevka Kristoferja Nopsa. Eh, ta je pripravil prispevek na eh, konferenci in ta dokument je bil javno objavljen na spletni strani. Določene izjave so bile črtane in to je, opozoril, to je pritegnilo mojo pozornost. Namreč pri računovodskem poročanju se je moral uh, postopek spremeniti z uvedbo novih računovodskih standardov, uh, kajti uh, potrebni so bili določeni instrumenti uh, leta 2013, uh, tako da uh, Eh, smo lahko nezakonite standarde, ki so se uporabljali recimo na področjih MSP-jev, spremenili v zakonite standarde. Torej, eh, potrebujemo zaupanje v to, da na svet, ki smo ga sedaj prejeli, eh, da je ta na svet ustrezan. Kakšno Zagotovilo imamo, eh, da je MSRP9 tudi eh, zakonito utemeljen. Hvala lepa, kdo bi rad odgovoril. Hvala lepa. Zagotovo bi lahko odgovoril na prvi del vprašanja, kajti nisem eh, pravni izvedenec, ampak lahko spregovorim o. Eh, tem tveganju eh, oziroma o pričakovanih izgubah v naslednjih 12 mesecih. Seveda bi se lahko ravnali po pošteni vrednosti že od samega začetka, ampak to pomeni, da de facto uporabljamo model pričakovanih izgub eh, v celotnem življenjskem ciklu. In tukaj bi potem šlo za. Uh, oziroma zdaj gre eh, pravzaprav za dvojno računovodanje, kajti najprej se osredotočamo na teh, to obdobje eh, pričakovanih izgub v naslednjih 12 mesecih in potem na obdobje celotnega življenjskega cikla. Ampak tukaj gre eh, v bistvu za to, da smo poskušali te standarde uskladiti z računovodskim izkazom bank in računovodski izkazi bank so pripravljeni za enoletno obdobje. Torej, Želeli smo uh, določiti pričakovane izgube za uh, leto, uh, v katerem se pripravlja računovodski izkaz. Želim uh, poudariti uh, tudi, da uh, tukaj ne gre uh, za enake vrednosti, uh, kot so izgube, ki so že bile dokazane oziroma ki temelijo na dokazih. Uh, ampak gre za predvidene izgube eh, v 12-mesečnem eh, obdobju. Najlepša hvala. Gospod Hakar. Ja. Torej. argument kreditnega tveganja, ki naj bi bilo eh, časovno omejeno, ta argument seveda velja samo za omejeno eh, časovno obdobje. V prihodnih letih se seveda tveganje spremeni. Na ta uh, način uh, se seveda, oziroma na to vpliva tudi sprememba bonitetne ocene in uh, lahko se pojavijo uh, dodatna tveganja in zato bi morali eh, pri eh, modelu oslabitve razmisliti o tem časovnem obdobju 12 mesecev. Tretja stopnja tega modela pa pravzaprav eh, predstavlja eh, enake indikatorje kot MRS 39. Eh, gre za indikator obračunavanja varovanj pred tveganji. To, kar je novo v MSRP 9, sta prvi dve fazi. In pri teh prvih dveh fazah bi si morali ogledati težave, ki se pojavljajo. Najprej, kdaj bomo prešli iz prve v drugo fazo, recimo, ko eh, se kreditno tveganje močno poveča. Vse skupaj zveni logično, ampak če eh, se v to nekoliko bolj poglobimo, potem um, ugotovimo, da si moramo najprej zastaviti vprašanje, z kakšnim kreditnim tveganjem uh, oziroma katero kreditno tveganje je pravzaprav predstavljalo izhodiščno točko. Kaj se zgodi, eh, če preidem iz zadovoljive eh, na komaj da še zadovoljivo situacijo? O tem bi bilo potrebno razmisliti. Ali bomo ostali pri takšnem pristopu ali pa bomo razmislili o tem, eh, da bi v te standarde uvedli še zahtevo, da se preveri kreditna sposobnost in sicer pri eh, vsakem dolgu. Pri tem bi lahko uporabljali konkretna načela. Gre za vprašanje, ali se mi bodo posojena sredstva tudi povrnila. Pri takšnem pristopu eh, bi lahko ocenili eh, tudi možno izgubo vrednosti. In eh, to so banke počele tudi v preteklosti. Torej, zastaviti si moramo vprašanje, ali želimo eh, ta eh, fazni pristop ali pa bi lahko poskrbeli za izboljšanje sistema z dodatno zahtevo in da bi poenestavili odpis dolga tako da ne bi izračunavali eh, možnih izgub eh, v času celotnega življenskega cikla. Kaj ti zasteve postanejo eh, veliko bolj zapletene, ko izstopimo iz sveta statistike. In ko si konkretno ogledamo, kako bo prišlo do odpisa in kaj se bo zgodilo z nekritim delom. In eh, to se mora zgoditi še preden pride do prehoda v tretjo fazo računovodskega obračunavanja varovan pred tveganjem. Najlepša hvala, Kora. You, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rada najprej zahvalila uh, vsem gostom za prispevke uh, v tej razpravi. Vsi eh, trije ste bili izjemno pozitivni, govorili ste o znatnem izboljšanju, dejali ste, da je eh, ta predlog vredno podpreti, da gre za razumen kompromis, eh, tehnično zelo dobro podprt in to vse skupaj zveni zelo optimistično. Eh, zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj preiti iz eh, MRS 39 na MSRP 9. Šlo je za odziv na veliko krizo in moje vprašanje je, ali je to eh, dovolj ambiciozen odgovor. Nekdo je govoril o preobratu, ali bo ta preobrat zadostoval ali pa bomo potrebovali še več tovrstnih korakov v prihodnosti. Eh, potem eh, pa zmeraj obstaja razprava o pristopu, ki temeli na, čeli, na načelih in pristopu, ki temeli na pravilih. Eh, kakšna je situacija sedaj? Kaj ti po krizi se zmeraj osredotočimo na pristop, ki temeli na pravilih? In potem še zavarovalniški sektor, to je moje naslednje vprašanje. Veliko vprašanje je bilo v zvezi s tem že zastavljenih, ampak če se navežem na finančno stabilnost. Eh, zavarovalnice imajo podjetniške modele, ki so, eh, oziroma poslovne modele, ki so trenutno pod velikim pritiskom. In eh, vprašanje v zvezi s tem je postavila tudi gospa Beres. Ali je res odgovorno, da zavarovalniškemu sektorju dovolimo kasnejši pričetek izvajanja teh pravil? Ali pa bi morali izvajati večji pritisk na nje? Ja. Najlepša hvala, Nikolas Veron. Želite odgovoriti? Že prej ste prosili za besedo. Ja, ampak šlo je za odgovor gospodu Kamalu. Dobro, ampak eh, lahko odgovorite gospeva Neuenhausen. Gospod Ashley? Moje osebno mnenje je, da ta korak zadostuje. Mislim, da ni nobenih pravih rezultatov, da je eh, računovodanje igralo veliko vlogo pri eh, zadnji krizi. Mislim, da gre še zmeraj za prestop, ki temelji na načelih, gre za eh, drugačen skupek načel, ampak še zmeraj eh, so to eh, načela. Mislim, da bazelski odbor želi zagotoviti doslednost, ampak doslednost seveda ne moremo zagotoviti s tolikšnim številom pravil, da bi spodkopali načela. Vaše vprašanje glede zavarovalniška sektorja je zelo dobro vprašanje in vprašanje, ki tudi mene skrbi. Ampak mislim, da ne bomo rešili eh, problema zavarovalniškega sektorja in pa preglednosti z eh, MSRP9. Potrebujemo eh, standarde za področje zavarovalnic mislim, da računovodski izkaz pri tem ne igra ravno pomembno vloge. In eh, dokler ne bomo storili eh, kaj posebej za zavarovalniški sektor, mislim, da velikega vpliva na ta sektor ne bo. Najlepša hvala. Fabio De Mazi. Najprej bi rad nasprotoval gospodu Ashleyju. Med metode, računovodske metode eh, naj ne bi, ne bi imele velikega makroekonomskega vpliva, ampak eh, videli smo, da temu eh, ni tako. V času razvoja je prišlo do pretiranega dajanja kreditov in v času gospodarske krize je bilo kreditov premalo gre uh, za uh, prilagajanje kreditnega tveganja. In uh, obresti uh, seveda vplivajo tudi na spremembo bonitetne ocene uh, stranke. In uh, seveda tega ne moremo enostavno pozabiti. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj za gospoda Hakarja in sicer. Uh, pri MSRP9 eh, še obstajajo določena določila, predvsem, ko gre za eh, pričakovane izgube, eh, ki omogoča določeno odstopanje. Ali bo to povzročilo težave pri prehodu iz prve v drugo fazo? In uh, ali uh, se bodo zaradi tega pojavila sistemska tveganja kot pri uh, MSR 39. Eh, eh, ali eh, bo to vplivalo tudi na obdobje recesije? Najlepša hvala. Mogoče najprej malo splošnejši odgovor. Vedno znova mi zastavljate vprašanje, ali predstavlja ta korak izboljšanje situacije. Pravzaprav se ni prav veliko spremenilo. gre za približno isto stvar. In eh, če je MRS 39 predstavljal eh, problem, eh, potem problem predstavlja tudi MSRP 9. Edina temeljna razlika je model zmanjšanje vrednosti. gre za pristop, ki temelji na pravilih in eh, to eh, zmeraj dobro zveni, ampak eh, seveda moramo upoštevati tudi, da, upora, da obstaja velik manjverski prostor pri uporabi teh pravil. Gre za možnost znatnega poslabšanja situacije in v tem primeru lahko pride do prestavitve. ampak pri eh, zmanjšani vrednosti vedno vlogo igrajo tudi računovodski standardi. Glede tega se vsi strinjamo. Vsi povdarjamo tudi, da potrebujemo pristop, ki temelji na načelih in eh, na tržni logiki, kajti eh, ta pristop, ki temelji na pošteni vrednosti, nam eh, ne bo prav veliko pomagal v realni situaciji. Namreč zastaviti se moramo vprašanje, eh, kakšna bo situacija dolžnika ob koncu, ne ob začetku postopka. Torej, to eh, je tisti kriterij, ki bi ga morali eh, upoštevati. Obstaja dovolj manevrskega prostora za to. In zastaviti si moramo vprašanje, ali bomo ostali pri tem kriteriju poštene vrednosti. Kaj ti to posredno ali neposredno vpliva tudi eh, na pravzem tveganja. Če imaš možnost, da se izogneš kriterijem v težavni situaciji, eh, potem to običajno tudi storiš. Ampak vprašanje ni, kaj bomo storili v primeru krize. Vprašanje je, ali bo do krize sploh prišlo. Če ne bo predvidenih dovolj izgub, če ne bo eh, predvidenega, eh, če ne bo predvideno eh, zadostno razvrednotenje vrednosti, če ne bodo predvideni diskontni denarni tokavi, eh, potem eh, se bo seveda pojavila nevarnost, eh, da uporabimo ta manevrski prostor in da odložimo uporabo pravil v primeru krize. Ja, MRS, MSRP 9 je boljši od MRS 39, še daleč, še daleč pa ta sistem ni odličen. Hvala lepa, Sven Gigold. Najlepša hvala najprej za to, da ste organizirali to uh, razpravo, kajti mislim, da je to zelo pomembna uh, tema. Najprej imam metodološko pripombo, uh, kateri je glavni problem za nas kot zakonodajalce. Gre za to, da sprejemamo zakone o uh, temi, kjer je zelo težko pridobiti uh, na svet izvedencev, uh, za katere ne bi veljalo na vzkrižje interesov. Eden izmed eh, naših eh, gostov je bil eh, vodja centra odličnosti v Deloitte kar 15 let. Drugi je sedaj član upravnega odbora banke Berkeley. Eh, tukaj ne gre za osebni napad, eh, ne morem vas ocenjevati eh, in tega tudi ne želim početi, ampak to je že problem sam po sebi. Torej imamo vsaj dva predstavnika, dva izvedenca, ki sta tesno povezana z Evropskim svetovalnim odborom o, o računovodskem poročanju. Torej zelo malo je neodvisnih izvedencev na tem področju. In to zame predstavlja velik problem. Potem pa imam še vprašanje za gospoda Barkova in sicer G20. Gospod Vernon je dejal, da je leta 2009 bilo objavljeno poročilo uh, z določenimi kriteriji. Uh, pri pripravi eh, novih računovodskih standardov. Ne želim govoriti o posameznih kriterijih, ampak zapisano je bilo, da je potrebno poenostaviti računovodske eh, kriterije za finančne instrumente. Gospod Barkov, kaj ste zapisali na to temo leta 2014? Eh, na začetku smo si zastavili cilj poenostavitve na področju finančnih instrumentov, ampak o tem danes ne govori več nihče. Torej, gospod Barkov, ali lahko to pokomentirate? Ali je G20 oziroma se opravičujem, ali je MSRP9 eh, dosegel cilj, eh, ki je bil zastavljen eh, v okviru G20. Gospod Barkov je dejal, ja, lahko eh, sprejmete eh, ta nova pravila, ampak eh, izpustite nekaj posameznih delov. Katere dele natančno bi radi izpustili? To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vedno je težko odgovoriti na eh, stare članke, ampak eh, poziv eh, G20, da je potrebno poenostaviti računovodske standarde za finančne instrumente, je bil pravilen, ampak to ni cilj sam po sebi. Mislim, da mora biti ta cilj povezan z vsemi drugimi faktori. Ko je IASB eh, začel pripravljati nove standarde, eh, so ti obsegali približno 40 strani. Eh, potem pa se je ta obseg malo povečal zaradi novih faktorjev. In bančni sektor je želel upeljati določene nove elemente, ki jih je bilo potrebno pojasniti. Torej mislim, da sistem ni bil dovolj poenostavljen, ampak vprašanje, ki si ga zastavljam, je, ali je ta sistem sploh možno poenostaviti. Ne znam si predstavljati računovodskih standardov, ki bi obsegali zgolj 20 strani za področje finančnih instrumentov. Torej mislim, da moramo to uh, vprašanje pravzaprav uh, zastaviti uh, drugače. Če si sposoben zapisati računovodske standarde na dvajsetih straneh, potem najbrž ne eh, razumeš eh, celotnega področja računovodskih standardov. Ampak ali bi se strinjali, eh, da če bi bil obseg manjši, potem eh, bi bil sistem tudi dosti bolj enostaven? Ja, ampak jaz ne bi ustrajal pri 20 stranih. Lahko se strinjamo, da je 500 strani eh, preveč. Ne vem, ali je 500 ali 520, ampak najbrž se vsi strinjamo, da je 500 strani preveč. Najlepša hvala, Nikolas. Čisto na kratko. Ja. dve točki eh, glede na uskrižja interesov. Gospod Kamal in gospod eh, Gigol sta to povsem pravilno izpostavila in eh, lahko mi je spregovoriti o tem, eh, kaj ti nikoli eh, nisem deloval v eh, računovodskem sektorju eh, tekom svoje karijere. Eh, In zato sem vesel, da lahko prispevam k tej razpravi, kajti mislim, da eh, se razprava ne more osredotočiti zgolj eh, na eh, računovodsko skupnost. Gre za načeljna vprašanja, v katerih se razpravlja tudi znotraj Efraga. Ja, res je, da se pojavlja zaskrbljenost, da uh, se ti standardi preveč opirajo na glavne štiri organizacije na tem uh, področju. In mislim, da bodo poslanci lahko glede na informacije, ki jih imajo, sprejeli dobro odločitev. Najlepša hvala. Barbara Kapel ne vidim v dvorani. Gospod Stolojans, beseda je spet vaša. Ja, gospod predsednik. Moje vprašanje je je sledeče. Govorec se obrni stran od mikrofona, zato ga tolmači, žal ne slišimo dobro. Razočaran sem zaradi tega, ker si je odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja za MSRP9 prizadeval zelo dolgo. Ampak uh, presoja vpliva uh, MSRP9 eh, je zelo šipka. Poskušal sem najti ocene, številke, ampak eh, konkretnih ocen pravzaprav ni. Zato me zanima, ali menite, da bi morala IASB in EFRAK izvesti presojo vpliva. Kajti eh, v Evropskem parlamentu smo vajeni, pres, vajeni presoj vpliva za zakonodajo, ki jo sprejemamo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Ešli, prosim. Eh, no, poskusil bi odgovoriti na to zadnje vprašanje. Morda ne bom povsem prepričujoč, vendar vsaka ocena učinkov mora. Eh, Eh, imeti seveda tudi določene količinske podatke za to, da razumemo. Eh, potrebujemo to zato, da vemo, kaj je naprimer model eh, oslabitve in potrem potrebujemo podatke za drug model, da vidimo, kakšen je dejansko učinek. Problem pri EASP in EFRAGu je naslednji. EFRAG je zahteval kvantitativne analize, vendar eh, teh nimamo. Zakaj? Izvajanje teh standardov ne bo preprosto. In, eh, Eh, to ni preprosto, ne moremo kar tako proizvajati številk. Če si ogledam lastno institucijo Baklejs, eh, tu imamo projekte, kjer 250 eh, ljudi dela dve leti in pol, zato da bi izvajali MSRP 9. Zelo težko je v določenih okoliščinah narediti karkoli drugega, kot da se proizvede neke scenarije o učinku. Eh, to je težava. Eh, seveda vam ne pomagam pri reševanju vašega problema, vendar eh, tega problema ne moremo kar tako razrešiti. Hvala lepa. Želi še kdo kaj dodati? Prosim. Gospod Hake, Tu je ostalo odprto še vprašanje gospoda Gigolda, e, vendar rad bi omenil e, določene stvari, ki smo jih deloma že slišali. E, slišali smo, da živimo v kompleksnem svetu in v tem deluje tudi finančna industrija in vse to je zelo kompleksno. E, zmotno pa je, da vse to opredelimo s kompliciranimi standardi e, in komplicirano ni isto kot kompleksno, naj to povem. Sedaj seveda nočem delati e, reklame za HGB, vendar tu shajajo pravzaprav z manj členov tu je pa seveda tudi zelo veliko komentarjev, vendar komentarji tudi pomenijo različna mnenja, eh, zvestoba načelom. Eh, treba je seveda eh, ogledati, kakšna je zgodovina IASP če si ogledate življenjepise ljudi v odboru, potem vidite pravzaprav, da vsi prihajajo iz, miselno iz enega kotička in eh, zaradi tega ne smemo biti eh, presenečeni, če se ne držijo določenih načel. In potem pa vprašanje gospoda Gigolda. V nekem eh, članku sem leta 2009 napovedal, Eh, da se bo razširil, uh, uh, uh, razširila uporaba dejanskega in poštenega prikaza. In gospod Gigot je spraševal, kaj naj naredimo. Moj problem je sedaj naslednji. Eh, če rečem, ne sprejmite standarda, potem. Eh, se seveda zavedam, da se ta standard eh, pripravlja že 5-6 let. Podjetja so poskrbela za strokovnjake, so zaposlila strokovnjake, so pripravila uh, eh, AOP za to. Uh, potek projekta je katastrofe in MSRP 9 lahko primerjamo z izgradnjo berlinskega letališča. Sprašujete, kaj je treba narediti? no, tu si ob, obetamo, da bomo spremenili določene stvari in potem pa eh, bomo pri eh, bilanciranju na podlagi poštene vrednosti imeli isto. In potem eh, imamo tu še demokratični postopek, ki usmerja tega zasebnega določevalca standardov. Eh, eh, mi se um, zavedamo, da je bilanciranje po pošeni vrednosti uh, potrebno po MSRP 9. Uh, plačilni tokovi morajo biti pogodbeno določeno. Uh, in, uh, Če želimo nekaj izzeti, potem se moramo vprašati, uh, zakaj morajo biti deleži pri DOO, eh, zakaj morajo pač instrumente lastnega kapitala obravnavati po pošteni vrednosti. To pač eh, povzroča dodatno delo, ne vidim pa nobenih prednosti. In pri pošteni vrednosti eh, moramo nad kazuistiko postaviti določena načela. Od uporabnikov moramo zahtevati, da pri eh, računovodenju delajo po določenih načelih in da ponovno ocenjujejo sposobnosti eh, vračanja eh, kapitala. Ne morem kar tako iz preteklosti oceniti kap, denarnih takov. Torej, po eni strani lahko vzamemo model eh, eh, oslabitve, po drugi strani pa lahko vzamemo iz eh, modela poštene vrednosti določena področja, pa tega modela kljub samo ne bi ogrozili. Pervonš Perez, jaz imam tudi vprašanje za gospoda Hakarja določene kritike, ki ste jih vi omenili, sem že dostikrat slišala, odkar se ukvarjam s to temo. Tu ne gre samo za vprašanje delovanja IASB-ja, priprave standardov. Gre za konkretna vprašanja. E, kakšen je odziv IASB-ja? E, na našo kritiko poštene vrednosti. Rekli ste, da smo pri pošteni vrednosti ostali na istem. Moje vprašanje, ali menite, da bi bilo bolje, da ostanemo pri MRS 39 ali in opustimo vse stvari. Pri MSRP 9 eh, eh, smo v neki binarni sistemi Eh, situaciji. Torej, moje vprašanje je, ali želite, da ostanemo pri MRS 39. Potem pa vprašanje za gospoda Verona. Pri MSRP 9 ostajamo pri pošteni vrednosti in tu se mi zdi, da se je kompleksnost povečala v treh kategorijah. Eh, tu se želimo izogniti logiki tržne vrednosti. Eh, za katero ki je ne moremo uporabljati v celotnem bančnem sistemu. Hvala lepa, gospod Haker, prosim, prosim, da ne govorite predolgo, ker mora spregovoriti še gospod Veron. No, vprašanje je bilo enostavno. No, kritika te poštene vrednosti je eh, še daljša. Eh, že v letu tisoč osemsto štiriinosemdeset so jo prepovedali eh, po krizi eh, v nemčiji torej poštena vrednost eh, ugotovili ste da se z določanjem standardov ne morem strinjati vendar to je dolgo vprašanje torej če mrsrp devet ne uresničimo imamo mrs devetintrideset bi oziroma to, kar je bilo že prej na tržišču iz eh, MSRP 9. Mislim, da je sedaj priložnost, da določena področja izzamemo iz področja uporabe in eh, IASB-ju bi na ta način signalizirati, da želimo računovodenje, ki zagotavlja stabilnost. Če to ne deluje, potem moramo razmisliti, ali ti eh, sistemi eh, določanja standardov eh, delujejo, če to nalogo eh, poverjamo nekemu zasebnemu ponudniku. Eh, torej, to bi si morali ogledati. Morali bi pogledati, kje so problemi, kje jih nimamo in potem bi morali razmisliti, ali to kar sprejmemo kar tako. Yes, actually, was, da, če izbiramo med 39 in 9, eh, kateri standard bi vzeli? Eh, to je bilo vprašanje. No, mi smo za drugačen model. Eh, vendar vi boste odgovorili na to vprašanje. Gospod Veron, opravičujem se, vendar nisem posem razumel vprašanja morda zaradi tolmačenja. Bi lahko gospa Beres to še enkrat ponovila? gospod Haker pravi, da imamo pri MSRP9 še vedno eh, model eh, poštene vrednosti. Se strinjate s tem? Ne. Iz eh, okvira za finančne instrumente ta poštena vrednost še vedno ni izginila, ni črtana, torej smo še vedno obremenjeni s tem, vendar to je dobro, to potrebujemo eh, in na ta način se preprečujejo manipulacije bančnikov. Eh, osem let finančne krize Eh, je pokazalo, da smo trpeli bolj eh, zaradi eh, manipulacij bančnikov, ki so skrivali svoje izgube. In to pomeni, da imamo sedaj več izkušenj kot na samem začetku razprave v letu 2008-2009. In problem te krize ni poštena vrednost, temveč dejstvo, da so nekateri hoteli skrivati svoje izgube. Eh, v kontekstu prvega vprašanja gospe eh, bers bi rad komentiral določene eh, izvzetja tu se zastavlja vprašanje ali ta standard to omogoča evropska komisija je dala interpretacijo da je možnost izvzetja eh, omejena ne vem ali je to dobro ali slabo vendar to je pač dejstvo ko to prebiramo nazaj k pošteni vrednosti eh, mislim da je to zelo koristno eh, da v okviru evaluacije uredbe ki jo je opravila komisija lani in uh, tu smo videli, kakšni so učinki uh, te vrednosti v krizu. Prosim poslance, da si ogledajo ta dokument, je v prilogi evaluacijskega poročila. Uh, To daje dober prikaz nad situacijo. Tu vidite, kaj je eh, bilo rečeno o tem vprašanju in mislim, da so dokazi prepričljivi. Eh, eh, računovodstvo na podlagi poštene vrednosti eh, ni pač tisto ki je krivo za težave v preteklosti. Hvala. Besedo bi rad dal tu še gospodu Hakarju, vendar naj še jaz nekaj vprašam. Vsi se strinjajo, da imamo problem za zavarovanja ni na ključje, da je MSRP D4 prinesel zmedo na področju računovodstva. Ta problem je treba eh, razrešiti. Eh, torej, odlog eh, določb za zavarovalnice do trenutka ko stopi v veljavo tudi drugi del je primeren. Eh, druga možnost je pa, da se uporabi ta kalkulacija. Ali so možne določene podopcije eh, pri tej glavni opciji? Saj se vsi strinjamo, da se moramo lotiti tega problema. In eh, drugič, jaz razumem, da Eh, poštena vrednost eh, ni razlog za bančno krizo. Mislim pa, eh, da ima kljub samo določene negativne učinke. In mislim, da smo sedaj tu na tem področju naredili korak naprej in ohranjanje prejšnjih standardov ne bi bila dobra rešitev. Uh. S tem se strinjajo tudi tisti, ki pač eh, se zavedajo, da fair value ni razlog za finančno krizo. Torej, mi se moramo sedaj vprašati, kako naprej, zato da bomo eh, šli v primerno smer, da bomo bolje ocenjevali vrednost. Ne poskušam eh, tu najti kompromisa med vami mislim da zauzemate eh, različna stališča vendar ali se vam zdi naš pristop smiseln kdo bi rad začel gospod haker ja wie gesagt ich habe uh, meine kritik eh, kot rečeno izrazil sem svojo kritiko eh, Pošena vrednost povečuje tudi preglednost zmanjšujejo se izgube, stroške eh, bilanciranja, stroške bilanciranja sploh še niso nastali in sedaj morate pač eh, razmisliti, kako naprej. Dve stvari sem omenil, ki bi se dalo kaj spremeniti in v tej fazi pravzaprav temu ne morem ničesar drugega več dodajati. Hvala lepa morda je to nekoliko komplicirano no gospod barkov hvala lepa e, najprej e, vaše prvo vprašanje glede prekrivanja in odloga to vprašanje vprašanje je bilo zastavljeno že pred šestimi leti v zavarovalniškem sektorju. Rekli so pri finančnih instrumentih, ne pozabite, da jih imamo tudi mi, vendar mi jih imamo samo na eni strani bilance. Pomislite tudi na drugo stran. In tedaj smo že ugotovili, da bi bilo dobro, če bi uskladili datum uveljavitve. Zmeda je nastala in tega se zaveda tudi uh, odbor efrag mi smo eh, povabili predstavnike panoge da nam predstavijo težave in omenjali so predvsem eh, spremenljivost pri eh, dobičku in izgubi in tu so pač menili da je pristop prekrivanja boljši sedaj pa se sprašujemo, ali je to bila res eh, popolna slika ali pa obstajajo eh, pravzaprav druge razloge, zakaj bi bila druga metoda boljša. Um, IASP naj bi predstavil alternative in to naj bi se zgodilo čez 10 eh, eh, ali 14 dni, potem bomo videli, eh, kako bomo lahko pomagali zavarovalniškemu sektorju, da razreši to vprašanje. Jaz osebno vidim eh, večjo logiko v logiki odloga, če sem eh, to pravilno interpretiral. Kaj ti meni se zdi smiselno, da stvari obravnavamo celovito? Hvala, gospod Ešli. Strinjam se s tem, kar je povedal Andreas, eh, rad bi dodal samo naslednje. Če zberete pet zavarovalnic, boste dobili šest različnih mnenj, eh, kako naj bi opravili računovodenje. Eh, vsi so v različnem položaju, tudi zaradi tega, ker gre predvsem za nacionalne eh, zavarovalnice, ki delujejo na nacionalnih trgih in eh, razlikujejo se pri eh, proizvodih, ki jih ponujajo in imajo različno računovodstvo, ki je posledica fleksibilnosti sedanjega standarda. No, odlok je za nekatere dober. No. Eh, določene stvari bodo tudi opcionalne, neobvezne in zaradi tega imamo pač tu tudi eh, zelo različna mnenja. Se pravi, tu bi imeli opcionalen odlog. Eh, Nikolas, na kratko prosim, da posem na kratko. mislim, da sem povedal svoje mnenje, eh, čež da je pravična vrednost optimalna in odlična. Ne, eh, to, tega nisem eh, rekel. Mislim, da se moramo spomniti, koliko tokrat so bančniki torpedirali razpravo o pošteni vrednosti. Hoteli so pravzaprav zabrisati informacije o lastni bilanci. V ZDA se eh, zauzemajo za odpravo eh, poštene vrednosti eh, tisti, ki so bili na tem, da postanejo nesolventni. Mi smo potem videli nekaj mesecev pozneje zakaj eh, so se odločali tako. jaz ne pravim da je poštena vrednost eh, perfektna eh, ni pa tudi sama po sebi slaba. Hvala lepa. Mislim, da imamo sedaj jasno Eh, sliko tudi za naš eh, interni razmislek, saj je Evropski parlament eh, organ, ki posluša vse, razpravlja, izmenjuje mnenja. To, kar ste vi imeli v mislih, je Evropski odbor za sistemska tveganja, to je tudi pravzaprav smiselno. In hvala lepa vsem strokovnjakom za to zanimivo razpravo. sedaj bomo eh, sestanek prekinili.